točka na dnevnem redu pa je poročilo poslanca Petra Ježeka in sicer prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje. Kot prvi besedo dobi poročevalec Petr Ježek, 4 minute, izvolite. Gospod predsedujoči, podpredsednik komisije, dragi kolegi. Eno leto in pol eh, je minilo od tega, ko je komisija objavila akcijski načrt za kapitalsko unijo. In zdaj imamo enega konkretnih primerov, kako bomo to gradili. Predlog komisije želi modernizirati direktivo o prospektih, da bi ti postali cenejši eh, za eh, podjetja, da bi se odstranile regulativne ovire, predvsem za majhna podjetja, ki kotirajo na borzi in eh, da bi podprli tudi kotiranje manjših podjetij. V Evropskem parlamentu smo si ta cilj resno zastavili in eh, predlagali številne uh, možnosti, da bi uh, prospekti bili bolj ustrezni. Govorili smo tudi o pragovih, torej do katerega pragu bi izdajateli še bili deležni izjem. Potem smo govorili tudi o prospektu EU za rast in pa o tem, kako bi olajšali čezmejni sprejem prospektov slovaškim predsedstvom smo uskladili svoje mnenja, prišli smo do dogovora glede besedila, za katerega mislim, da bo koristilo vsem, vsem izdajateljem, ki želijo eh, zbirati kapital na trgu. Na en milijon smo eh, povečali eh, tisto vsoto, do katere so izdajateli še izuzeti iz te uredbe. to bo pomagalo eh, številnim podjetjem, eh, ne bo več toliko birokracije. Dogovorili smo se tudi o prospektu EU za rast. To je drzen nov koncept, eh, ki bo zmanjšal stroške za MSP-je. Ti bodo lažje navirali sredstva tudi čezmejno. Evropski prospekt za rast bo zagotovil dostop do kapitala za majhne izdajatelje. Spodbujal jih bo, da na kapitalskem trgu uh, iščejo sredstva in da se ne zanašajo samo na bančna sredstva. Eh, podprli smo tudi kratke prospekte in pa izvleček. Po novem režimu bomo zmanjšali stroške za izdajatelje, povečali bomo tudi relevantnost informacij in pa samo berljivost eh, prospektov za vlagatelje. Povečali bomo torej njihovo varnost za eh, podjetja bo lažje tudi, ko gre za eh, sekundarno izdajo. Eh, minimalizirali smo nacionalne diskrecijske pristojnosti, s tem se bo povečala harmonizacija znotraj notranjega trga in po mojem mnenju pri kapitalski uniji gre ravno za to. Potrebujemo harmonizirane ukrepe po celotni EU, zmanjševati moramo birokracijo za podjetja in zaščititi vlagatelje. Eh, najbolj od vsega pa moramo tudi spodbujati eh, kapitalske trge v Evropi. Podjetjem moramo omogočiti lažji dostop do kapitalskih trgov, kajti to bo vse koristilo evropskemu gospodarstvu in mu bo pomagalo tudi rasti. To eh, res nujno potrebujemo v teh negotovih časih povsod po svetu. Na koncu bi se zahvalil še poročevalcem v Senci, komisiji in slovaškemu predsedstvu za njihovo predanost in trdo delo pri doseganju eh, te eh, potrebne reforme glede prospektov. Hvala. Hvala. Gospod eh, Dombrovski bo spregovoril v imenu komisije. Izvolite. Eh, spoštovani predsedujoči, eh, kolegi in kolegice, vaša podpora našemu političnemu dogovoru bo eh, pomemben korak naprej pri zagotavljanju čezmenega delovanja in pa pri dostopanju podjetij do kapitala. Investitorjem se na ta način zagotovijo boljše, bolj relevantne informacije. Mm, prospekti so tudi pomemben del ukrepov na področju nekapitalskih trgov. Eh, prospekti bodo končno postali primerni in ustrezni. Leta 2015 smo eh, začeli s to reformo, prisluhnili smo vsem eh, deležnikom na trgu in skušali reformo izvesti bolje kot leta 2010. Nova pravila, o katerih se boste, upam, dogovorili, bodo uvedla nov prospekt EU za rast države članice se ne bodo več toliko zanašale samo na svoje eh, prospekte, imeli bomo tudi univerzalni registracijski dokument eh, in za sekundarne izdaje bo prospekt poenostavljen. Prospekt EU eh, e za rast je namenjen predvsem majhnim in srednjim podjetjem. To je poenostavljen prospekt, ki ga lahko uporabljajo MSP-ji številni eh, ne tako dobro delujoči trgi lahko postanejo uspešni trgi v prihodne. In eh, na 8 milijonov smo podvojili eh, prag, ki je prej znašal samo 4 milijone. Države članice se bodo lahko zanašale tudi na, na prospekte svojih organov, poleg tega pa bo k temu lahko dodano tudi dovoljenje za čezmejno delovanje. Eh, poenostavili smo stvari za sekundarne izdajatelje. Eh, ta podjetja so na trgu že dobro znana. 70 eh, odstotkov vseh teh prospektov letno zadeva sekundarne izdajatelje. S tem želimo tudi prihraniti Mm, in sicer kar 130 milijonov evrov letno za dobro znana podjetja. Potem imamo univerzalni registracijski dokument, eh, s tem bomo pospešili eh, postopek odobritve eh, z desetih dni na pet dni. S tem bomo omogočili hitrejše delovanje, izdajateli bodo prej obveščeni, Eh, in bodo imeli tudi manj stroškov. Zahvaljujem se vsem za vašo pozornost. Thank you, Mr. Commissioner. Uh, eh, Mr. Vice President. Hvala, gospod podpredsednik komisije, za vaš govor. Zdaj pa v imenu skupine ELS. Eh, kolega Van den Candelare, za dve minuti izvolite. Dragi komisar, dragi kolegi, Z Brexitom Evropska unija izgublja glavni kapitalski trg. Eh, lahko se pač vdamo v to ali pa to priložnost izkoristimo za to, da eh, predstavimo v višjo predstavo in eh, bolje oblikujemo kapitalske trge. Evropska unija potrebuje naložbe, moramo pa izboljšati tudi naložbeno ozračje. Nova zakonodaja glede prospekta je pomemben del te sestavljanke evropska podjetja so še vedno preveč odvisna od financiranja strani bank. Samo 20 odstotkov jih dobiva denar od investitorjev. In uh, s tem se ne izkorišča velik potencial, ki obstaja na področju virov financiranja na kapitalskih trgih. Prospekti tukaj predstavljajo veliko oviro. Uh, Eh, ti prospekti so kot nek telefonski imenik, v katerem se zelo težko znajdeš. In nova zakonodaja bo stvari poenostavila in pocenila. Ponudbe pod enim milijonom bodo izuzete, poleg tega eh, se bodo stvari poenostavile za MSP-je eh, in druga manjša podjetja. Za ta bo lahko veljal prospekt EU za rast. Eh, uredba o prospektu nam daje edinstveno priložnost, eh, da eh, te postopke poenostavimo za MSP-je, da vse skupaj pocenimo, ampak s tem še ne dosežemo ciljev kapitalske unije. Postopke je treba prestrukturirati, da bo vse skupaj postalo bolj učinkovito. Delovati je treba z isto hitrostjo, potrebujemo harmoniziranost na tem področju. In, uh, Treba bo razpravljati tudi o nekem regulatorju na evropski ravni. Eh, jutri pa bomo glasovali o bolj učinkovitem prospektu za EU. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov Nina Gil, izvolite. Hvala vsem. Čestitke poročevalcu Petru Ješku za to poročilo. Zame za mojo skupino. Je to zelo pomembno, eh, namreč naše prioritete so, da se zmanjša birokracija, da se zmanjšajo stroški, da se zmanjša fragmentacija v različnih praksah med državami članicami in eh, da se harmonizira pravila za zaščito vlagateljev. Eh, ključni predlog za mojo skupino je bil. Eh, evropski prospekt za rast. To je predvsem pomembno za MSP-je. Eh, MSP-ji bodo lahko uporabljali en standardiziran dokument. To je velika izboljšava v primerjavi s trenutnim sistemom. Preprost eh, dokument bodo zdaj ta podjetja imela, lahko bodo, bodo uporabljala poenostavljen postopek in to je zanje zelo pomembno. Potem množično financiranje in pa drugi načini financiranja bodo lahko prispevali k razvoju kapitalske unije. Prospekti so dober eh, način za kapitalsko unijo, za razvijanje kapitalske unije. Tretje države še vedno lahko dostopajo na eh, evropske kapitalske trge, da bo eh, unija kapitalskih trgov uspešna, pa ne moremo tukaj vsega poenotiti, ko gre za tretje države. Združeno kraljestvo predstavlja 60 odstotkov eh, delovanja trga in eh, kapitalska unija je v nevarnosti, eh, če se bodo zgodile vse te spremembe. Prospekti, ki jih potrdijo neevropske države, morajo izpolnjevati evropske kriterije in ti, eh, ti prospekti bi se potem lahko uporabljali tudi v EU. Behalf, eh, Hvala, gospod Miguel Viegas v imenu GUE NGL. Hvala. Ta predlog gre v smeri izgraditve Unije kapitalskih trgov. MSP-ji naj bi se zdaj financirali bolj prek eh, kapitalskih trgov. To je cilj tega predloga. In z javnim dolgom naj bi se zdaj trgovalo mednarodno. Ta eh, finančni trg oziroma ta vrsta finančnega trga, kot se ga tu predstavlja, pa ni v skladu z realnostjo. MSP-ji predstavljajo hrbtenico vsega gospodarstva. Eh, tukaj imamo potem tudi eh, sekundarne ponudbe, potem eh, pomankanje sankcij za neprimerno izvajanje. To je vse nas nekako zavedlo z prave poti. Treba bo nekaj narediti za ustvarjanje delovnih mest. Potrebujemo tudi više plače za to, da bodo Eh, ljudje lahko preživeli. Eh, gospod urtasun hvala gospodu ježku se eh, zahvaljujem za odlično sodelovanje. zeleni jutri ne bomo tega podprli vzdržali se bomo in sicer zato ker mislimo da se ustvarja tukaj nek režim za izdajanje prospektov za prevelika podjetja. S tem se eh, zmanjša zaščita manjših eh, podjetnikov in manjših potrošnikov. Kljub vsemu pa se zahvaljujem poročevalcu. Ne bomo glasovali eh, proti, kajti v 7. in 16. členu je obveza za vse izdajatelje, Eh, in sicer glede pogojev, eh, ko lahko pride do bail-ina eh, in pa reševanja bank. Mislimo, da je to zelo pomemben del, predvsem glede na vse, kar se je dogajalo v preteklosti. Nekateri so to kupovali in potem so na koncu vsi izgubili denar. Nekaj torej pozitivnih stvari, ne pa vse, tako da se bomo jih tri vzdržali. Hvala. Hvala. Sedaj je na vrsti gospod Hayes, dve minuti. Hvala predsedajoči. Sporazum o tej uredbi o prospektu je velik korak naprej pri razvoju kapitalskih trgov oziroma unije kapitalskih trgov v EU. Hvala poročevalcu in hvala tudi vsem, ki so v zadnjih mesecih sodelovali v razpravi s svetom in s komisijo. MSP-ji morajo ceneje priti do kapitala na trgih. Le na ta način bodo evropska podjetja lahko na vzdržen način narasla in se širila. V Evropi imamo problem zaradi prevelike ga zanašanja na bančne naposojila. 75 odstotkov sredstev v EU prihaja iz bank, samo 25 pa iz kapitalskih trgov. V ZDA je to ravno obratno. Novi režim evropskega eh, prospekta za, za last bo sedaj predstavljal enotnejši pristop. Seveda, iz prejšnje direktive o prospektu imamo še nekaj preostalih težav. Je sicer dobro delovala, vendar ni krepila obstoja in razvoja skupnega trga. Nekaj negotovosti, pravnih eh, vrzeli je bilo, zaradi tega so nastajali višji stroški in neočinkovito dele. Ta predlog pa sedaj poskuša odpraviti 28 posebnih režimov, ki smo jih imeli pri izdaji prospektov v državah članicah. Pozdravljam to harmonizacijo, ki jo poskuša narediti komisija, kajti to potrebujemo. Tudi pogosti izdajatelji in izdajatelji sekundarnih eh, eh, vrednostnih papirjev bodo sedaj imeli bistveno lažje delo. To je torej dober primer, kako lahko Evropska unija odpravi birokracijo tam, kjer je to potrebno, zlasti pa je to potrebno na področju Unije kapitalskih trgov. Hvala. Hvala, poročevalec Hayes. Sedaj je na vrsti poslanka gospa Pervonš Perez. Hvala. Gospod komisar, Evropski parlament je tukaj eh, prispeval k temu, da je bil predlog komisije izboljšan eh, na številnih področjih, predvsem govori za zaščito profesionalnih vlagateljev. Tukaj bi mi bilo sicer eh, ljubše, če bi šli še malo dlje in eh, ko gre za izvleček, bi mi z tega naredili dostop, do, dostop za neprofesionalne vlagatelje, da bi imeli res nek format, ki bi bil koristen. In sicer, da bi uh, bilo vse zapisano o pripsih, naprimer, in uh, mislim, da bi to še lahko vključili. Veseli me, da smo vključili prospekt EU za rast, s tem smo povečali možnost dostopa do sredstev za majhna in srednja podjetja. Ta se pogosto soočajo z omejitvami, ko gre za bančne kredite. Zahvaljujem se eh, komisiji za sodelovanje. Upam, da bo res prišlo do eh, sodelovanja tudi med organi v posameznih državah, članicah in pa službami komisije. Hvala. Hvala, gospa. Beres, na vrsti je sedaj gospod Stolojan. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Sam bom jutri glasoval za ta osnotek uredbe, tako kot vedno glasujem za vse ukrepe, ki lahko okrepijo prispeve kapitalskih trgov pri financiranju podjetij, ko gre za izdajanje vrednostnih papirjev različnih vrst. Prospekt, ki ga potrebujejo eh, investitorji, mora vsebovati tri stvari ustrezne podatke in informacije, prvič. Drugič, prospekt ne sme predstavljati bremena za tiste, ki izdajajo vrednostne papirje oziroma pripravljajo prospekt. In tretjič, prospekt mora biti uporaben na celotnem območju Evropske unije. Ta predlog uredbe upošteva vse tri zahteve, ki sem jih pravkar omenil. V tem predlogu je nekaj kompromisnih rešitev, zlasti ko gre za podrobne informacije na eni strani in na drugi strani marsikaj poenostavlja v primerjavi se sedaj veljavno MIFID direktivo. To zlasti velja za MSP-je in za podjetja, ki izdajajo naknadne vrednostne papirje. Zelo sem hvaležen vsem evropskim organom, ki nadzirajo kapitalske trge za delo, ki ga dobro upravljajo. Pri tem si namreč prizadevajo zagotavljati tudi objavo vseh izdanih prospektov na spletu in vsakdo, ki se zanima za takšne prospekte, jih lahko prebere tudi na spletu. Hvala. Hvala poslanec Tolajan. Naslednji je na vrsti gospod Tang. Eno minuto imate na vrsti. Hvala. V tem neprijetnem času zasedanja parlamenta sem, mislim, da zadnji govornik. No, vsekakor v Evropski uniji sedaj olajšujemo delo MSP. Zlasti, ko gre za podjetja, ki želijo uh, priti do kapitala, ki imajo velike ovire, zato pozdravljam vso zakonodajno področju prospektov. Za podjetja je to, so to vrata, prospekt vrata na kapitalske trge, za morebitne vlagatelje pa zmanjšujemo sedaj birokracijo. To je pravi korak v uniji kapitalskih trgov, ampak potrebujemo še več korakov, kot naprimer področje listinjanja. Tukaj bi morali eh, pozvati svet, da se bolj vključi v razpravo z Evropskim parlamentom o tem. Umestni pregled mora, biti, mora predvideti še bolj drzne korake v smeri prave pristne unije kapitalskih trgov v EU. Hvala. Hvala. Gospod Tang, niste zadnji govornik, kajti sedaj začenjamo s postopkom pritegnite pozornost predsedujočega. Gospod Marijas je, za, je naslednji govornik. Hvala predsedujoči. Vesel sem, da sem jaz zadnji govornik. Tako kot drugi kolegice in kolegi, tudi sam menim, da ko gre za unijo kapitalskih trgov, je treba razmišljati o tem, kako odpreti nove možnosti dostopa do kapitala našemu gospodarstvu zlasti pa MSP-jem. To področje je zelo pomembno za kapitalske trge, zlasti ko gre za izdajo vrednostnih papirjev v znesku nižjem od 5 milijonov evrov. Uvodna izjava številka 5 predloga uredbe se nanaša na izdajo vrednostnih papirjev se strani državnih organov, mednarodnih eh, institucij, recimo ISF, ISM-a in nekaterih drugih ki jim ni potrebno spoštovati obstoječe zakonodaje, isto velja za centralno, e, Evropsko centralno banko in za centralne banke držav članic. Zakaj obstaja ta izjema? Ali ne bi tudi v teh primerjih morali zahtevati večjo transparentnost, eh, ko gre za izdaj vrednostnih papirjev teh inštitucij? Hvala. Sedaj pa v imenu komisije še enkrat eh, gospod Dobrovski. Uh, uh, Spoštovani gospod predsedujoči, poslanke, poslanci. Naj izkoristim to priložnost in se zahvalim Evropskemu parlamentu, zlasti poročevalcu gospodu Ježeku in drugim kolegicam in kolegom, ki, eh, delajo na tem dosjeju že nekaj časa. Hvala za dobre trialoge in odlične rezultate pogajanj. Veselimo se sedaj sodelovanja z organom ESMA, ko gre za pripravo prospektov, zlasti za izdajo obveznic. Tukaj je treba avtomatizirano časovno načrtovanje začeti uvajati začet, od začetka leta 2019. Gospod Marejs, je spraševal, zakaj so centralne banke vedno e, izjeme. To je vedno tako bilo in ostaja tudi sedaj naprej. You, Hvala, gospod komisar. In sedaj dajem besedo še poročevalcu Petru Ježeku. Dve minuti imate na voljo. Gospod predsedojoči, eh, seveda vem, da ustvarjanje unije kapitalskih trgov ni lahka naloga. Vesel sem, da je ta prvi element unije kapitalskih trgov naletel na tako široko podporo. To je naš skupni dosežek. Vesel sem ne samo z vsebinskega stališča, temveč tudi zato, ker v današnjih težkih časih v katerih se marsikdo in marsikaj maje. Smo vendarle v Evropskem parlamentu in v evropskih inštitucijah dokazali, da znamo dobro sodelovati in znamo skupaj dosegati rezultate. Hvala vsem za to podporo in lahko noč. Najlepša hvala. Hvala lepa, spoštovani gospod poročevalec. S tem zaključujem razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri. Zasedanje nadaljujemo jutri v sredo 5. aprila. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta.